Zasedanje Evropskega parlamenta je končano. Tisti, ki se ne vračate več v Bruselj naslednji teden, želim vam uspešne počitnice in zasedanje je konec.